Webra um, za um, skupino sodelovanja z Ljudsko republiko Kitajsko. Kdo ti ima nasprotuje, kakšne pripombe? Um, ne, v redu, torej smo to imenovanje potrdili. Sedaj pa gremo naprej. Um, druga obravnava poročila gospoda Ökmerka um, gre za politiko radiofrekvenčnega spektra. Gospod Gunnar Ökmark je. Yeah to priporočil. Gospod Gunnar Okmark, ste poročevalec, štiri minute imate časa za predstavitev. And, uh... Gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Um, s to odločitvijo za radiofrekvenčni spektr bomo storili prave korake za to, da bomo ponovno um, prišli do vodilne evropske um, globalne vloge pri radio telekomunikacijah. To je velika priložnost, da um, telekomunikacijske storitve po Evropi, prav tako tudi lahko povečamo število delovnih mest po Evropi. To je zelo pomembno, kajti prav za to gre pri um, te odločbi. Ne gre samo za telekomunikacijske storitve, gre za to, da bi tudi zagotovili novo dinamiko za evropsko gospodarstvo. Uh, Rad bi se zahvalil vam, gospa komisarka, mačarskemu, pa polskemu predsedstvu, ter pa tudi poročevalcem v senci za rezultate, ki smo jih dosegli. Dolgo je Evropa imela vodilno vlogo na področju mobilne telekomunikacije. Imeli smo skupne um, standarde po Evropi, prav tako smo imeli tudi deregulacijo po Evropi in tako smo oblikovali precej um, dinamično telekomunikacijsko um, področje po EU, to je tudi povečalo gospodarsko rast in pa blagostanje. Ampak sedaj pa smo izgubili ta zagon. In danes vidimo, da druga globalna gospodarstva, drugi akteri, Kitajska, Indija, um, tekmujo z ZDA in pa nami na tem področju mi moramo sedaj storiti vse v svoji moči, zato da bomo um, vodili pri teh novih um, razvojih. Uh, ne samo zaradi same telekomunikacije, ampak tudi zato, ker moramo povečati konkurenčnost na splošno. Obene pa smo gotovili tudi to, da um, se je popraševanje po um, mobilnih telekomunikacijskih podatkih povečalo. To se bo še vedno povečevalo, morda ne eksplodiralo, ampak zelo povečevalo pa vendarle. Torej, nove službe bodo nujne gospa komisarka, s tem eh, poročilom um, za ta sklep sem želel doseči naslednje. V naslednjem um, večletnem um, programu moramo poštevati to drugo um, fazo internetne revolucije. Um, moramo sprožiti nove spremembe in moramo omogočiti um, možnosti v Evropi, na tem področju, tako da bi povečali torej, konkurenčnost in pa da bi imeli boljši dostop do um, telekomunikacij. Naj bom enostaven, želim, da bo Evropa številka ena, ne številka dve, ne tri in ne štiri. Ampak, če želimo biti številka ena, vodilni, potem moramo pač sprejeti ustrezne odločitve. In tako bomo postali številka ena. In zato sem zelo vesel, da smo uspeli um, povečati ambicije v tem postopku. Um, s tem sklepom bomo sedaj sprostili um, ta um, nov pas um, 800 um, MHz za strice elektronske komunikacije s prejšnji do leta 2013. Sedaj bomo tudi s tem sklepom dejali, da bomo do leta 2015 sprostili dodatnih vsaj 1200 MHz za brežične storitve, torej do leta 2015. Tako bomo lahko zadostili večjim potrebam in bomo lahko um, dolgo časa vodilni akter. Tako bomo omogočili um, najboljše možnosti za um, telekomunikacijske um, storitve po Evropi. Prav tako smo se dogovorili o naslednjem. Do leta 2015 bo komisija um, opravijo oceno glede tega, kako bi še dodatno sprostili frekvence po Evropi, tako da bi dejansko imeli čim boljše možnosti. Prav tako smo se odločili, da bomo imeli tudi evropski inventori in dejali smo, da bomo zagotovili vse ustrezne možnosti za široko poslovno povezavo na vseh možnih območjih in področjih gospa um, predsedujoča, sedaj moramo sprejeti odločitev, ki nam bo omogočila nove možnosti, zato da bomo postali vodilni pri um, telekomunikacijah, prav tako pa tudi zato, da bomo povečali um, konkurenčnost in pa možnosti za nove storitve na splošno. Hvala lepa vsem za sodelovanje in se že veselim um, razprave danes in pa končnega glasovanja jutri glede tega sklepa. Hvala lepa, gospod. Odmah sedaj pa omenil um, komisije. Gospod Krus, prosim gospa predsedujoča veseli me da sta se parlament in svet zedinila glede eh, teh frekvenc in radiospektra in prepričan sem da nas sem da bo parlament to potrdil jutri rada bi tudi pohvalila prizadevanje poročevalce. Za me je to spektrum Gunnar, ne Spidi Gonzalec, ampak spektrum Gunnar. Poročevalci v Sencu so bili veliko pomoč in uh, skupaj smo lahko dosegli dober rezultat. Sprejeti tega programa je bistven korak naprej. Poznate pomen spektruma za digitalni svet. Prenos podatkov se podvaja vsako leto in eh, trg je ogromen in tudi trg za audiovizualne tehnologijo se veča. Zato so omejitve na tem področju tudi omejitve za gospodarsko rast. Program odpira vrata za bistvene dosežke v prihodnjih letih. Prvič, do leta 2013, bomo odprli ključnih 800 MHz frekvenčnega pasu za storitev elektronske komunikacije. Drugič, zagotovili bomo evropski inventar in ga do leta 2015 tudi opredelili še vsaj 12 tisoč MHz za široko pasovne storitve. In zagotovili bomo konkurenčnost pri uporabi spektrumu. Četrtič, Zadostili bomo tudi potrebe pri pora, pri, um, na področju civilne zaščite, energetske oskrbe in drugih zadev. In petič, podprli bomo države članice in izboljšali koordinacijo na evropski ravni pri mednarodnih pogajanjih na to temo. 2012 bo potekala konferenca na to temo v Ženevi in to je dober zgled. In ne, da bi ogrožala kompromis, bi vas opomnila, da se je komisija tu dotaknila treh eh, izjav v zapisniku sveta. Naj vas nakratko um, obvestim o pogajanjih v Ženevi. Seveda vam ne morem podati celotne ocene, dokler ne bodo uh, konec tedna se pogajanje zaključile. To bo pokrito v delovnem dokumentu, ki vam ga bomo kmalo predstavili. Uh, Trenutno se zdi verjetno, da bodo cilji Evropske unije, kot so izpostavljeni predvsem v resoluciji parlamenta iz septembra lani, da bodo v še veliki meri doseženi. Predvsem kar se tiče zaščite Galileja in kar se tiče kratkosežnih naprav. Pokazala pa se je tudi nova tema pri pogajanjih za VRC glede 700 MHz širokopasovnega pasu. Na podlagi predlogov afriških in arabskih držav, ki niso želeli čakati do leta 2015, da bi se o tem razpravljalo. In to je očitno zelo občutljiva tema, vendar pa program, o katerem danes razpravljamo, nudi politične smernice in orodje, da se s tem spopademo. Jutrišnje gospodarstvo bo digitalno in koherenten program pa bo tudi zagotovil motor za zagon tega te gospodarstva. In zato prosim parlam, eh, poslance, da potrdijo stališče sveta v skladu z kompromisom, ki smo ga dosegli 24. oktobra lani. Hvala lepa. Hvala komisarka. Sedaj pa v imenu skupin gospod Rubik za dve minuti. Hvala lepa, gospa komisarka. Mislim, da je za nas zelo pomembno, da prav zdaj na času krize dolgov tudi pomislimo na to, kako bomo zaslužili denar, ki ga zapravljamo. In rekli smo, da vas bomo merili po rezultatih do leta 2014, ki se dogaja na najpomembnejšem področju Evropske unije. Namreč treba je ustvariti nove okvirne pogoje, ki bodo zagotovili boljšo konkurenčnost in kako se lahko to določi in lahko vam čestitam, kaj ti računalniška oprema se je v preteklih letih močno izboljšala, od pametnih telefonov do iPadov, od eh, bakrine plošče do optičnih kablov in do računalništva v oblakih, kjer vidimo, da so potrebe vedno večje in vidimo, da, imamo, da smo v Evropski uniji prevzeli vodilno funkcijo in zato vam čestitam. Konec konca gre za to, da tudi na področju programske opreme zagotovimo nove standarde. Ko govorimo o neutralnosti omrežji, gre za to, kakšna kakovost, kakšna količine in kakšne prioritete in kakšna zmogljivost eh, bo na razpolago v teh mrežah. In zato potrebujemo tehnične standarde in seveda tudi tehnično zakonodajo. In Evropa je pokazala, da z programskimi rešitvami in s tehničnimi standardi lahko dosežemo velike napredke, če si ogledamo sistem GSM, UMTS, LTE in pa mreže prve generacije. Kaj bo sledilo? Torej, moramo biti pripravljeni za to, da bodo količine podatkov še močno porasle. Zato sem tudi pri dosjeju Roaming 3 predlagal, da bi morali eh, to meriti v terabajtih, ne v gigabajtih, kajti eh, te številke je dosegal sedaj tudi že končni porabniki. Pa tudi pri vsebini smo imeli različne raz, eh, mnenja, če pogledamo, kaj se dogaja pri sporazumu akta, vidimo, da je vse življenjsko učenje pomembno tudi za uporabnike interneta in da moramo tukaj več eh, preučevati. Torej, poslovni podeli, ki tukaj nastajajo, socialna omrežja in tako naprej, vsi ti imajo pravico do tega, da naletijo na tiste frekvence, ki jim bo omogočila prvi, eh, primerne um, zmogljivosti. Sarja. Sedaj pa gospodarjera Madurel. Hvala lepa. Čestitam poročevalcu in pa gospe Trautmann za upravljeno delo in za prispevek. Vse skupaj bi lahko imenovali prva misija v Evropi o porazdolitvi frekvence. To zagotovo ni bilo enostavno, kajti. To je bilo tradicionalno v pristojnostih držav članicah in zagotovo je bilo to vse skupaj zelo zapleteno. Sedaj imamo uh, te frekvence in pa storitve, vse skupaj je omejeno, vse skupaj mora postati bolj učinkovito in zagotovljen mora biti dostop do inovativnih storitev. Najpomembnejše točke sporazuma so bile že omenjene strani KRS, torej 800 MHz za sprostitev frekvenčnega široko, um, širokopasovnega interneta in potem tudi obveza, da do leta 2015 eh, dobimo dodelitev spektra vsaj 1200 MHz, potem zagotovitev novega registra in pa vse skupaj omogočiti, da se vse skupaj koristi bolj eh, učinkovito. Ti ukrepi bodo. Uh, omogočili, da bomo našli tudi nove možnosti koriščenja teh frekvenc in da bomo zmanjšali tudi te dividende. Dostop do internetne povezave z hitri, veliko hitrostjo se mora ravnati po digitalni agendi. Rada bi povedala, da moja politična skupina podpira možnost, da se najde neko sorazmerje med potrebami ponudniki telekomunikacijskih storitev in pa med radijskimi oddajniki. Smo tudi za zmanjšanje digitalne dividende in eh, ponudnikom telekomunikacijskih storitev moramo nuditi možnost, da koristijo visoko inovativen sektor za dobro Evrope in za rast. Hvala lepa, sedaj pa gospod Panajotov v imenu Alde. Spoštovana komisarka, spoštovana predsedujoča, dragi kolegi, rad bi se zahvalil poročevalcu. To je bil zelo, bilo zelo zapleteno poročilo in zelo pomembno poročilo. S tem predlogom je komisija predlagala sledeče. to je prvi evropski program za harmonizacijo um, radijskega spektra. To je pravzaprav že dejstvo. Tu gre tudi za brezžično komunikacijo. V okviru tega programa bodo imeli vsi evropski državljani dostop do širokopasovnega interneta do leta 2015. Vendar pa harmonizacija ni le samo tehnična izpopolnitev za Evropsko unijo. Ta harmonizacija je zelo pomembna tudi za notranji trg v Evropi. Z razširitvijo notranjega trga na široko pasovni internetni dostop bo Evropska unija nudila digitalno infrastrukturo, ki jo potrebujemo za razvoj notranjega trga in za krepitev naših eh, gospodarstv ta harmonizacija bo izboljšala in okrepila um, storitve v Evropi. Le tako bo lahko Evropska unija postala vodilna na, v storitvenem sektorju. In le tako bomo lahko zagotovili konkurenčno gospodarstvo, ki bo temeljelo na znanju. Ugotovili smo, da so do leta 2014 v, da se bo uporaba širokopasovnih eh, dostopa do interneta podvojila, vendar moramo hitro ukrepati. Hvala sedaj pa gospa Ford, ena minuta. Hvala lepa. Spektrum Gunnar. Pričakujemo, da se bo količina podatkov povečala in povečala in povečala. Ljubimo vsi svoje pametne telefone, nove naprave in aplikacije. In zato je treba povečati tudi radijski spektr, zato da bomo lahko zagotovili tudi um, boljše kapacitete in s tem tudi potem niže uh, cene. Države morajo liberalizirati obstoječe um, spektre in morajo dovoliti, da se tudi trguje s tem, zato da se bo lahko omogočilo nov dostop. Sproščanje spektroma je bistveno za ekonomsko rast. V podeželju lahko tukaj dosežete z večjimi uh, spektri tudi najbolj zakotne kraje. Potrebno je usklajevanje dejavnosti. Države članice pa morajo ohraniti tudi lokalne storitve. Ohraniti moramo konkurenčnost in zato morajo države tudi podpreti našo to skupno digitalno vizijo. Tudi potrošniki morajo biti v stanju, da lahko uporabljajo ta spektrum in zato moramo investirati v infrastrukturo. To pa je še eh, dodaten izziv. Gospa, ali sprejemate dodatno vprašanje gospoda Rubiga? Hvala. Hvala, gospa Ford. Mislim, da ste prekli nekaj zelo pomembno, namreč čezmejna eh, konkurenca. Zanima me, kakšne možnosti vidite za Evropsko unijo, da v mednarodni konkurenci glede Kitajske in ZDA ravno zato politiko frekvenc. Mislim, da moramo iti tudi preko široko pasovnega dostopa. Mislim, da je to za, gre nasplošno za infrastrukturo, da moramo uh, zadostiti zahtevam rastoče po, ga popraševanja. Uh, ne smemo dovoliti, da bo Evropa manj privlačna za dolgoročne naložbenike, ki jih potrebujemo za to, da bomo lahko spostavili potrebno infrastrukturo. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Zilstra. Eno minuto. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, ta radijski spektr bo lajšal komunikacijo in naša politična skupina podpira ta sporazum. Notranji trg je pravica, eh, ki jo imajo vsi državljani. Gre za prost pretok eh, blaga, pa tudi idej, brez ovir in institucije morajo zagotoviti, da se to tudi zaščiti, tudi proste gibanje oseb ima določene prednosti. Naša prična skupina je tudi objavila spletno stran, tako da si lahko tudi tu državljani pomagajo. No, ampak sliši tudi eh, komisarka Kres, ki uh, se izreka za radijski spektr, pa je proti naši pobudi. Uh, Vendar pa to ni prav, kaj ti tudi svoboda izražanja, ena od temeljnih pravic, ki jih imamo in komisija se mora tudi tega zavedati. Sedaj pa gospod eh, Marsikjevič za dve minuti. Hvala lepa, gospa. Predsedujoča, gospa komisarka, živimo v globaliziranem svetu in zato moramo podpreti razvoj novih tehnologij, ki vodijo do boljših komunikacij in eh, boljšega prenosa podatkov. Trenutno Evropska unija sodeluje v, tem, v tej tehnološki in inovativni tekmi in želi prevzeti vodilno vlogo. Mislim, da moramo storiti vse, kar zmoremo in da ne smemo upočasniti in overati drugega branja o radijskem spektru. Polsko predsedstvo je naredilo vse, kar je moglo za to, da bi bila ta zakonodaja sprejeta. Komisija in svet sta tudi za to, da se sprejme ta dokument. In sporazum, ki predvideva, da bi se sprostilo frekvenčni pas 800 MHz za brezžični eh, širokopasovni internetni dostop v vseh državah članicah do 1. januarja 2013 in pa 40 MB oziroma 30 MB eh, povečanja in še druge točke, ki so tukaj omenjene, torej od 400 do 600 MHz na raz. Eh, vojo. To vse bi prispevalo k temu, da bo Evropska unija ponovno prevzela vodilni položaj. Mislim, da je prioriteta tega uh, programa sprejetje novega spektra, ki bo dal dostop hitremu prenosu podatkov za številne državljane. Hiter prenos podatkov je poseben izziv, zagotovo pa je to korak proti nadaljemu razvoju in hkrati tudi jamstvo za boljše življenje za bodoče generacije. Hvala, sedaj pa ima gospa Tika v dve minuti. Hvala lepa, gospa komisarka. Predlog komisije leta 2010 za uvedbo prvega programa za uh, radijski spektr je postavil politike in cilje za politično načrtovanje in, in tudi predvideva harmonizacijo uporabe do leta 2020. Ta program odraža pomen, ki ga ima učinkovito koriščenje spektruma za notranji trg digitalnih komunikacij in drugih eh, področji politike, kot so transport, eh, znanost, raziskovanje, eh, opazovanje zemlje, satelitski sistemi, Eh, zaščita okolja in pa boj proti globalnemu segrevanju. Podrav, pozdravljam dejstvo, da so bili vključeni tudi predlogi sprememb, ki smo jih predlagali tukaj in potrdili v parlamentu. Moramo vključiti tudi cilje, ki so opisani v prvem členu točki C in zagotoviti, da imajo vsi državljani tudi dostop do široko pokostovnega dostopa, saj do, do leta 2020. Evropska unija mora imeti najhitrejšo hitrost za široko poslovni dostop in najboljšo povezanost. Kar se tiče drugega člena in pa člena 3L, tu se gre za uvajanje novih tehnologij za potrošnike in učinkovita raba digitalne dobe mora biti podprta strani potrošnikov. Pozdravljam to, da ste vključili tudi četrti člen in pa potrebo potem, da se pozornost nameni tudi posebni opremi za invalide. Ta spektrum moramo izkoristiti tako v javnih kot v zasebnih področjih. Do leta 2013 mora komisija sprejeti tudi izvedbene akte za to, da bomo zagotovili, da države članice vedo, kako morajo zbirati podatke. Komisija bo predstavljala svetu in parlamentu poročila o izvajanju uh, sklepa najkasneje dve leti po sprejetju. Hvala. Hvala, gospa Tikal. Sedaj pa gospa Šake. Hvala lepa v časih, ko so številni skeptični glede Evrope in eh, se čudijo, kaj neki lahko konkretno nudi, je dobro, da lahko vnesemo kakšno dobro novico. Radijski spektr je napredek proti pravemu digitalnemu enotnemu trgu. Radijski spektr nudi številne priložnosti, in nam omogoča, da bomo postali vodilni v našem društvu. S tem bomo lahko tudi tlakovali pot proti široko pasovnemu internetu dostopu po tem, da bo da vse ta področja pokrita. In s tem bomo tudi zagotovili koordinirano politiko na področju radijskega spektra in s tem bomo lahko tudi v bodoče učinkovito koristili potrebno infrastrukturo. Ta politika bo ustvarila paneuropski trg za telekomunikacije. Žal, Evropski parlament ni mogel doseči tudi nelicenčnih spektrov za večjo uporabo brez žičnih storitev. Da bi ohranili enake možnosti za vse v Evropi in tudi ostali konkurenčni na globalni ravni, potrebujemo nove in boljše tehnologije, ki ne smejo biti naslabšen samo zato, ker so prišle kasneje. Hvala, sedaj pa gospa Nibler, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolege. Najprej bi se zahvalila poročevalcu, ki je bil prisoten, ki je bil tako učinkovit pri zastopanju naših eh, stališč pri pogajanjih za svetom. Spektrum Guna, hvala lepa. Uh, državljani koristijo mobilne um, internetne storitve, število pa raste. Samo v letu 2010 je bila poprečna mesečna, uh, mesečno koriščenje pametnih telefonov iz 35 megabajtov povečano na 79 megabajtov in več milijonov mobilnih računalnikov je bilo tudi prodanih. In, eh, Številke še rastijo in strokovnjaki povejo, da bodo mobilni promet podatkov med letom 2010 in 2015 rasel za 26 in leta 2015 bo 788 milijonov ljudi, bodo sključno mobilno koristili internet. In zato je prvi ra, um, program, evropski program radijskega spektra nekaj posebnega. Cilj je jasen. Za brezžičen dostop do interneta mora biti na razpolago več frekvenc, kot je bilo do sedaj eh, na razpolago. In Grozilo je, da bo poplava podatkov zamašila naše obstoječe poti in zato je nujno, da lahko še naprej koristimo, ne motemo naše, eh, naš dostop do interneta. In mislim, da ko bomo jutri z veliko večino sprejeli ta program, da bomo naredili neko dobro delo za naše državljanke in državljane. Kot vsi veste, se trenutno borim kot porečevalka za novo uredbo o roamingu, o gostovanju. Torej, tudi tu si prizadevamo za boljše pogoje um, v mobilnih uh, storitvah, tudi surfanje po spletu more, v tujini mora biti bistveno cenejše. Predložili ste, gospa komisarka, zelo pogumen um, predlog, želimo pa mi biti še bolj pogumni, ker želimo nekaj doseči za državljane in državljanke. In če bo res dosil gostovanju tudi pod streho, uh, Upam, da boste tudi meni potem označili kot roaming angeliko. Hvala. Hvala lepa, gospa Nibler, sedaj pa gospod Deangeli, sedem minuta. Hvala lepa, predsedujoča. Pomemben program gre, je tu pred nami in ambiciozni cilji, da bo Evropa vodilna pri mobilnosti in pri zagotavljanju zmogljivosti širokopasovnega dostopa do interneta. Cilj je torej širokopasovni dostop eh, za vse. ZDA in Kitajska sta eh, že kar velik del frekvenc liberalizirala, zato eh, pozdravljamo namen, da bi se dodelilo 7200 MHz za mobilni prenos podatkov in pa še dodatne 30 v nadaljem koraku. Mislim, da Evropska digitalna agenda skrbi za razvoj, rast, pa tudi za delo. Odločno se moramo zauzeti za to, da bomo prevzeli vodilno vlogo v svetu znanja. Hvala lepa, gospode Angelis, gospa Kamer, Everett. Hvala, malce vode bom zlila v vino, ki je bil tukaj eh, ravno natočen, kajti iz vidika kulture je stališče sveta razočarajo, mislim, ni zadovoljivo. Frekvence so omejena dobrina, pomen pa je velik, dokler frekve, bo, radi potrebuje frekvence za to, da lahko prenaša svoje. Eh, programe, je to zelo pomembno za medijsko raznolikost in svobodo izražene v Evropi. Odbor za kulturo je podal številne predloge, kako se lahko to upošteva, torej posebno vlogo radija in smo opozorili, da se ne sme že sedaj odpirati vrata za drugo digitalno agendo. Zahtevali smo jasna pravila za kompenzacije, zato da bo jasno, da stroške selitve, naprimer za novo nabavo tehnike v gledališčih, da se to prevzame. In tudi zahtevali smo kompenzacije za naložbe, ki jih je digitalna agenda šele predvidela. Od vsega tega ni ostalo nič več kot lapidar napotek na sveženo telekomunikacijah in nekaj um, možnih predpisov za države članice. Od komisij na države članice pred, eh, pričakujem, da bo v praktičnem delovanju dala vedeti, da so odgovorni in da ne delajo samo v smislu gospodarske uporabnosti in da se zavedajo odgovornosti za medijsko raznolikost in za kulturne potrebe naše družbe. Hvala lepa. Hvala lepa uh, zamujamo že in moramo spoštovati um, tudi delo tolmačev, zato prosim, držite se časa za govor. Zdaj pa gospa Kajvert, minuta. Tako lekani Gunnar Högmark ja hänen loistavasta työstään radio, radiotajus. Hvala gospodu Varku za odlično delo pri radijskem spektru. Spektr je omejen. Prav tako ga več sektorov potrebuje. Uh, potrebujemo tudi za digitalno tehnologijo in pa za široko poslovne povezave. V odboru za notranji trg sem odgovoren za te zadeve, zato mi je zelo všeč, da je to veliko potesno besedilo. Digitalna agenta pomeni tudi veliko izzivov za oddaljena območja. Vedno več je tudi pametnih telefonov in ti pametni telefoni potrebujejo dodaten spektr. 800 MHz frekvenčnega pasu je treba sprostiti januarja 2013. To je kar dober dosežek, kajti nekatere države so to um, želeli preložiti za več let naprej, po 2013. Mislim, da to treba skratka zagotoviti, tako da bomo imeli na digitalnem trgu več možnih storitev. Hvala. Sedaj pa gospa Basesko. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropa potrebuje mm, fleksibilno in pa usklajeno politiko za radijski spektr. Tako bomo prišli do vseevropskega trga za radijski spektr. Radijski spektr je ključen za digitalno družbo in je pomemben zato, da bo EU postala ključna pri um, mobilnosti, pri um, pokritosti in pa pri zmogljivosti radijskega spektra je pa treba tudi ugotoviti, kako razširiti eh, možnosti za široko poslovne povezave po Evropi. Ta tehnologija mora biti na voljo tudi za podeželja, ne samo za mesta. Obenem pa ne vas opozorim še na ukrepe, s katerimi bi se zaščitili pred um, sevanjem kajti ta tehnologija ne sme škoditi zdravju državljanov. Zato je treba vse skozi spremljati um, učinke, ki jih prinaša ta spektr tudi za zdrav ljudi. Hvala lepa sedaj pa um, Makola. Minuta, prosim. Prizara, pe kar je odem spektru ljudi. Hvala. Ja, res je, tu je omejen vir. Zato je uporaba radijskega spektra zelo pomembna. Če želimo um, čim bolje uporabiti um, to za končne uporabniki in pa se operaterje, moramo za to tudi poskrbeti. Sedaj sta svet in pa parlament eh, nedavno dosegla dogovor, tudi evropske institucije torej so pripravljene prositi pobudo na tem področju. Zagotovitev internetnega dostopa po celotni EU, više hitrosti in usklajenost frekvenčnih pasov na 800. MHz bi lahko vodilo v manjše razlike. Kajti po celotnem svetu se uporaba interneta vedno bolj povečuje. Zato moramo uskladiti več pasov. Ta uskladitev na evropski ravni bo pomenila temelj za večjo konkurenčnost in inovativnost in tako bomo lažje dosegli tudi cilje iz EU 2020. Password. Minuta, prosim. Altas frekvencijas, vai sim. Eh, radijske frekvence eh, so že nekaj časa v razpravi in eh, to je treba sprejeti, radijske spre, frekvence za elektronske komunikacije obstaja nekaj diskrepanc, kar zadeva to temo in zanima me mnenje komisije v zvezi s tem. Frekvence naj bi bile dane na voljo javnosti, zasebne, komercialne namene uporabe in eh, cilj te direktive mora biti v tem, da bi oblikovali digitalne možnosti za potrošnike in institucije eh, za različne trge. In zanima me mnenje komisije. Hvala. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Páška. podľa článku 114. Hvala lepa, gospa komisárka. V skladu so 114. členom pogodbe o delovanju Ruske unije Um, je komisija že leta 2010 uh, pripravila um, večletni program za radijski spektor. Um, leta 2011 je potem parlament predložil več amantmajev in to je odprlo druge možnosti za dodelitev frekvenčnih pasov in pa za reširitev širokopasovnih povezav. Parlament se je kar strinjal s svetom in uspeli so pripraviti nov temelj za novo evropsko politiko za radijski spektr. Od leta 2014 naj bi v vseh državah EU imeli torej um, pas 800 MHz, do leta 2015 pa bi dodali 1200 MHz, tako da bi povečali tudi možnosti za prenos mobilnih podatkov. Tako bi imela EU več možnosti, da um, se poveže široko s poslovnim povezavem in tako bomo tudi povečali um, možnosti za 500 milijonov državljanov. Upam, da bo ta nova politika res prinesla dejanske um, izboljšave tudi pri hitrosti in pa pri kakovosti teh povezav. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj um, lahko govorite dvakrat, ko je že Valentina. Eh, hvala, gospa predsedojoča. Uh, Eh, Gunarju želim vse dobro zaradi tega, ker je postavil eh, dobro osnovo za konkurenčno Evropo in gospo komisarko Kros eh, želim vprašati naslednje. Ali je v načrtu do 2040 predvidenih 100 megabitov na sekundo? V kakšnem frekvenčnem pasu mislite, da to lahko dosežemo? Merci, Rubik. Voilà qui... Hvala, gospod Rubik. Sedaj pa res konec tega postopka. Ker ždjaj, gospod Kruz, še vam dam. Mislim, za konec. gospa predsedujoča. Nekaj vprašanj naj omenim, ki so še posebno zanimiva, gospa Marik Sirak in pa gospa Pasesko sta omenili um, licence za spektr za široko pasovno povezavo. To je zelo pomembno in bomo to proučili tudi te licence. gre tudi za nelicenčen spektr za Wi-Fi. Zdaj, če kar posebno povzabo. Javni dostop bo del inventorija. Ne gre samo za licenčno uporabo in pa za komercialno uporabo, ampak tudi za nelicenčno. In z zadovoljstvom ugotavljam, da se vsi poslanci strinjajo glede tega, da je treba izboljšati dostop do radijskega spektra in da je to dober um, mehanizem tudi za večjo rast in pa za več delovnih mest. Zelo pomembno je, da se o tem vsi strinjamo. Vloga radijskega spektra gotovo izboljšuje gospodarsko rast po Evropi in tudi prinaša otepljive rezultate za evropske potrošnike. Program za radijski spektr naj bi torej prement odobril jutri in to bo um, ne samo dobro občutek po dolgotrajnem delu, ampak bo to pomenilo tudi to, da je to eden izmed signalov, ki lahko pokažemo svetu, da ima tudi pozitivna sporočila na voljo. In res bi se vam rada vsem zahvalila za zelo konstruktivno sodelovanje in pa za delo med celotnim postopkom vem, čas hitro teče. Veliko um, krvi, znoja in sov smo uložili v to, ampak na koncu so pomenili predvsem rezultati. Mislim, da smo vsi um, opravili um, odlično delo pri tem. Hvala lepa, sedaj pa še gospod Pročevalc za konec. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spektr je omejen, ampak priložnosti pa so neomejene. Kajti, kot smo že videli v preteklosti, se je to vedno skazalo in kot smo videli tudi v sedajšnji situaciji. Mislim, da lahko rečemo, da bo tudi medijska kultura imela več možnosti kot kadarkoli prej, da doseže občinstvo. Že sedaj se to dogaja. Stvari se spreminjajo. In najpomembnejši zaključek iz te razprave je to, da smo v zadnjem desetletju videli veliko um, hitrih sprememb. In v tudi naslednjih desetletjih bo gotovo ta napredek prav tako zelo hiter. In zato moramo zagotoviti um, veliko zmogljivost, zato da bomo vse to us uspeli izkoristiti. To velja za um, medije, za kulturo in pa tudi za nove storitve, za vse. In sedaj moramo vedeti, kakšni bodo naslednji koraki. Uh, moramo zagotoviti čim hitrejše uveljavljanje teh zakonodajnih aktov, obene pa tudi pripraviti nove korake, kajti sedaj je to komaj da začetek novih razvojnih dogodkov um, v drugem valu internetne revolucije. To preneslo svoje posledice, tudi priložnosti. To smo videli tudi naprimer v Severni Afriki, kako je to vplivalo na proteste, prav tako smo videli naprimer um, revolucijo v številnih delih našega gospodarstva. Sedaj moramo izkoristiti naslednje korake. Bolj, ko bomo hitri, bolj jih bomo izkoristili. Sedaj smo rekli, da bo končni cilj 1200 um, MHz do 2015 in potem bo treba pač oceniti nove potrebe in te potrebe se hitro spreminjajo. Um, to bomo stali potem v naslednjih letih, kajti prihodnost nam je vedno bliže in moramo biti vodilni igralec, če želimo voditi igro. Moramo biti vedno vodilni, vodilni, vodilni. In na koncu moramo biti torej prvi, ki bomo odpirali nove priložnosti. Vedno nove priložnosti, kajti te priložnosti so neomejene. Viri, radijski spektr, to pa je omejeno. Hvala lepa. Monsieur Rubik, vous aviez un point d'ordre Gospod Rubik, proceduralno. Frau, Frau Präsident. Gospa predsedujoča, moj e, mikrofon deluje in frekvence v tej hiši tudi, ampak gumb za vklop mikrofona je pokvarjen in že dvakrat sem prosil, da pride tehnik in popravi e, ta gumb in prosim, da se to do jutri zgodi. Hvala. Ja, bom poskrbel za to. Sama e, bom skrbela za to celotno noč. Ne, saj se hecam, ampak bomo poskrbeli za to. Hvala lepa, gospa komisarka. Um, in jutri se ponovno vidimo. Tri bomo glasovali ob 12.30. Vidimo pa se.